kot uvod našega zasedanja. Hvala lepa, gospa predsednica, gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci. U, veliko veselje mi je, da sem danes tukaj kot kandidatka za komisarko za enotni trg, industrijo, MSP-je in podjetništvo. Upam, da vas bom prepričala in da bom dobila podporo za nalogo, ki mi jo je zaupal gospod Junker. Gospodarska kriza traja že šest let, sedaj pa so prvi znaki oživitve med nami. Vendar, rast in delovno mesto še vedno nujno potrebujemo in Evropa mora najti pot nazaj k blaginji, gospodarskemu zagonu in socialni koheziji. Da bi to dosegli, predlagam, da se posvetimo realnemu gospodarstvu. To mora biti v sami srčiki gospodarske agende v Evropi. Kako lahko to storimo? Prav gotovo ne tako, da se vrnemo nazaj k razpravi, ali potrebujemo bolj liberalno ali socialno Evropo. Potrebujemo obe in obe sta enako pomembni. Enotni trg lahko za naše državljane stori mnogo več. Pomaga lahko tudi podjetjem, vendar to mora postati naša prednostna naloga. Storimo lahko tudi več na področju konkurenčnosti našega gospodarstva, kajti sodobna gospodarstva so zgrajena na podlagi gospodarskih verik dodane vrednosti, kjer so blago in storitve medsebojno odvisni in priložnosti za rast in razvoj se ne iščejo več pri sosedih, ampak čez mejo. Pri svojih nalogah bom še naprej sodelovala in nadaljevala delo Barnieja Tajanja in Neli Feroči. Štiri cilje bom imela. Prvič. Razviti želim celoten potencial enotnega trga. Spodbujati želim industrijsko konkurenčnost s pomočjo inovacij in, in naložb. Sprostiti želim poslovno okolje in podpirati MSP-je. In četrtič, enotni trg želim razširiti čim dlje. Najprej želim spregovoriti o potencijalu enotnega trga. Že milijonkrat ste slišali, da je enotni trg naše najpomembnejše orodje za delovna mesta in rast. Vendar ovire je še vedno mogoče najti, obenem pa se ustvarjajo nove. To je tudi eden od sklepov študije Stroški ne Evrope, ki ste jo predstavili pred kratkim. Mislim, da se moramo posvečati področjem in sektorjem, kjer je potencial za rast največji. Naprimer, vidimo, da obstajajo pomembne ovire, na poti, da bi imeli popoln trg storitev na evropski ravni, tako pravne kot praktične. Te ovire moramo odpraviti in spodbujati moramo na primer načelo vzajemnega priznavanja. Posvečati se moramo sektorjem z jasno vezjo do naših industrijskih politik in politik za MSP, naprimer poslovne storitve, gradbeništvo in prodaja na drobno. Skupni trg za blago je dobro razvit in pomemben stebr evropske integracije. Ampak danes je ločevanje med izdelki in storitvami vedno težje. Zato moramo poenostaviti in konsolidirati pristop enotnega trga za obe, vsaj na posameznih sektorjih. V tem kontekstu želim omeniti tudi digitalni enotni trg. Zadnji čas je, da pametnim telefonom, ki so prisotni povsod, ponudimo pametne politike. Konsolidirati moramo to, kar že deluje in na tem nadaljevati. Zato bom učinkovito izvrševanje uvrstila med svoje prednostne naloge. Vsa naša pravila morajo delati in biti učinkovita na terenu. Morajo biti preprosta, pravočasna in učinkovita, kakor sem rekla. Upravljanje enotnega trga bo zame tako pomembno kot za vas in biti mora popoln del evropskega semestra, ki je proces, ki ga izvajamo skupaj z državami članicami. Svoje storitve bom prosila, da v celoti izkoristijo obstoječa urodja, zato da ocenijo stroške in prednosti zakonodaje, vključno z presojo vpliva, preizkusi MSP-jo, konkurenčnostjo in ocenami ex post. Tesno bom sodelovala s podpredsednikom Timermansom, ki je odgovoren za boljše upravljanje in refit, zato da se bo to odražilo pri vseh pobudah komisije. In še ne na zadnje, potrošniki so gonilna sila rasti, zato moramo poslati močan signal našim državljanom, da je Evropska unija namenjena njim. Zato ne smemo opustiti socialne razsežnosti. V zvezi s tem želim biti popolnoma jasna. Ne strinjam se s tistimi, ki pravijo, da enotni trg ne more delovati zato, ker gospodarskih svoboščin ni mogoče uskladiti s socialnimi pravicami in obratno. Seveda, treba je zadeti ustrezna ravnotežja, ampak sama nimam nobenega dvoma, da lahko oblikujemo enotni trg, ki temelji na načelih pravne države in ki deluje v praksi. V zvezi s tem želim povdariti, da je v mojem interesu spodbujati socialno podjetništvo, ki lahko odlično združi inovativne rešitve za socialne probleme. Prepričana sem, da če si želimo rešitev, jih lahko najdemo. Naprimer, poklicna kartica Evropske unije bo omogočila delo kjerkoli v Evropski uniji. Naj naštejem samo nekaj primerov, kaj bom preučila kot prednostne naloge v prihodnjih nekaj mesecih. Prvič, celotno izvrševanje direktive o storitvah skupaj z obnovljeno strategijo za enotni trg za storitve. Svežen o varnosti izdelkov in nadzoru trga, učinkovito izvajanje nove zakonodaje na področju javnih naročil in konsolidacija okvira za intelektualno lasnino. Moja druga pomembna prednostna naloga bo spodbujati industrijsko konkurenčnost s pomočjo naložb in inovacij trajnostne rasti brez ustrezne industrijske baze ne bo. Industrija predstavlja 3-4 četrtine zasebnega, zasebnih raziskav in inovacij v Evropski uniji in 3 četrtine izvoza Evropske unije. To pomeni, da prinese eno milijardo trgovinskega presežka vsak dan. Industrija je v srcu realnega gospodarstva v Evropi in vir zelo veliko aktivnosti. Zato so blago in storitve medsebojno odvisni. Če želi biti Evropa učinkovita, globalno konkurenčna, tehnološko napredna in okoljsko trajnostna, moramo spodbuditi konkurenčnost industrije in gospodarski ponder dvigniti na 20 odstotkov BDP EU do 2020. 4 temeljna področja bodo v srčiki moje industrijske strategije. Prvič, industrija potrebuje cenovno dostopen dostop do vhodnih elementov, torej energije, surovin in spretnosti. Evropa ima najviše cene energije na svetu. Odvisni smo od uvoza energije in kritičnih surovin. To je zelo pomembno in to škode naši industriji, še posebej tisti industrijam, ki so energetsko učinkovita. Te moramo zaščititi. Še naprej si bom prizadevala, da poskušamo doseči napredek na področju energetske očinkovitosti in da lahko pokažemo, da je mogoče konkurenčnost in trajnost združiti. Podpirala bom integracijo enotnega energetskega trga. Sodelovala bom s kolegico Marian Tyson zato, da bi zapolnili vrzeli v zvezi z spretnostmi, ki jih vidimo v posameznih podjetjih še posebej o tehnologiji in inženirstvo. Spodbujala bom poklicno izobraževanje in usposabljanje. Drugič, največji problem evropske industrije je pomankanje naložb. To je kar 20 odstotkov pod ravnmi pred krizo. Tukaj bom sodelovala s podpredsednikom Katajnenom in pomagala bom mobilizirati 300 milijard ureden naložbeni svežen, ki ga bo predlagal. Poskrbeti moramo, da se bo denar ustrezno porablja. Izkoristila bom vse svoje izkušnje z regionalnim financiranjem za to, da bodo naložbe pomagale posodobiti evropsko industrijo, tako da bomo izvajali naprimer strategijo pametne specializacije. Tretjič, industrija mora biti sposobna vlagati v inovacije in posodabljanje. Oblikovati moramo okolje, kjer bodo inovacije lahko uspevale, kjer se ideje podpira od samega začetka do faze, ko pridejo na trg. Izkoristila bom na voljo vs, vsa politična urodja, ki so mi na voljo, od eh, pravic intelektualne lasnine do podpore inovacij in tehnologiji, zato da bi, na primer, bolje izvajali tudi politiko javnih naročil. Skupaj s kolegom Karlosom Medasom bom izkoristila program Obzorje 2020 in druge politične instrumente, zato da bi podpirali inovacije v industriji sami in ključne omogočevalne tehnologije, kot so naprimer digitalna tehnologija, napredno, napredna proizvodnja, biotehnologija in nanotehnologija. Četrtič, še posebej bom pozorna na strateške industrije v Evropi. Naj omenim nekaj individualnih sektorjev. V sektorju avtomobilske industrije mislim, da bi morali še enkrat začeti proces CARS 2020. Testiranje moramo prav tako revidirati in prizadevati si moramo za usklajevanje avtomobilske zakonodaje po svetu. Na področju kemikalij bom sodelovala s kolego Carmeno Vela in prizadevala si bom za izvajanje riča, še posebej kar zadeva postopek avtorizacije. Na področju obrambe se bom posvetila enotnemu trgu, naročilom v obrambi, racionalizaciji naložb v skladu z načrtom Evropskega sveta. Na področju gradbeništva predlagam, da se preveli celoten sektor in da se izvede analiza izvajanja uredbe gradbenih proizvodov. Ampak naj bom jasna, moj pristop bo vseobsegajoč in bo vključeval vse sektorje, od eh, jekla do turizma in ustvarjalnih industrij. Upoštevala pa seveda bom njihove specifične posebnosti. Obenem pa želim jasno povedati, da bom sodelovala z industrijskim sektorjem, ampak pri tem bom seveda še zelo pozorna na področja, ki zanimajo državljane. Naprimer, na področju zdravstva. Vam zagotavljam, da je garancija za zdravje naših pacijentov in državljanov najpomembnejša naloga. Zdravje in varnost sta najpomembnejša. Tesno nameravam sodelovati v zvezi z vsemi zdravstvenimi vprašanji s kolegom Vitenisom Andriju Kajtisom, ki je kandidat za komisarja za zdravje. Drugič, naša industrija mora ostati trajnostna in prav tako moramo biti pozorni na pogoje za zeleno gospodarstvo. Zeleno gospodarstvo se mora razvijati še naprej. Zato bom poskušala pripraviti svežen ukrep, ki bodo spodbujali čiste tehnologije in eh, stroškovno učinkovitost, odvisno od trga leta 2015 bom predlagala celoten načrt z vsemi ukrepi za to, da podpiramo industrijo in konkurenčnost bo v srčiki strategije Evropa 2020 in tudi v srčiki evropskega semestra. Tretja prednostna naloga. Vsa podjetja potrebujejo upravno okolje, ki bo prijazno do podjetij. Ustrajala bom na poenostavitvi in predvidljivosti za podjetja. Še posebej bom pozorna na MSP-je. Izkoristila bom 2,3 milijarde evrov v programu Kosme, še posebej zato, da bi podpirali dostop do financ za MSP-je in da bi posodobili mrežo Enterprise Europe, zato da bi podjetja lahko izkoristila enotni trg in da bi lahko poiskala nove trge v tujini. Vse pobude, ki jih bom predstavila, bodo najprej preverjene v okviru preizkusa MSP, zato da ne bodo nesorazmerno prizadela manjših podjetij. Prav tako bom predlagala spremenjen akt za mala podjetja v Evropi. Namen bo, da bi vse posod v Evropi radikalno zmanjšali čas in stroške odpiranja novega podjetja in da bi pospešili postopek licenciranja. Prav tako lahko zmanjšamo upravno breme, tako da uporabimo elektronske oblike okens vse na enem mestu. Obenem pa bom predlagala, da bi spodbujali obravnavo primerov poštenega stečaja, zato da bi dali drugo možnost poštenim podjetnikom. V zvezi s tem bom sodelovala seveda s kolegico Vero Jurovo, ki je komisarka za pravosodje. Četrta hm, prednostna naloga v zvezi z eh, trgom onkraj naših meja. Seveda, naša blaginja v prihodnosti je odvisna tudi od mednarodnih trgov. Evropsko gospodarstvo potrebuje dostop do trgov tako v okviru Evropske unije, kot tudi na globalni ravni. Zato bom sodelovala z komisarko za trgovino Cecilijo Malmström pri tem, da podpiramo odpiranje trgov onkraj Evrope v duhu recipročnosti in vzajemnih koristi. Tukaj imam posebej v mislih Združene države in Japonsko, kajti pogajanja že tečejo. Na obeh straneh moramo zmanjšati tarife, dvigniti netarifne ovire, odpreti trge storitev in izboljšati dostop do javnih naročil na vseh ravneh. Kako je rekel predsednik Juncker, to ne sme in ne bo za ceno naših standardov pri tem ne bomo sklepali kompromiso. Seveda pa bom pozorna tudi na prihajajoče in vzhajajoče trge, kot so Kitajska in države iz tesne soseščine. Samo še sekundu, gospod predsednik. Včasih se nam zdi v Evropski uniji, da vsi v Evropi prizadevamo samo za velike družbe, za velika podjetja. To ne drži. Enotni trg je za me mnogo več kot to. Gre za osnovo evropskega gospodarstva in to vpliva prav na vsako podjetje. Zato lahko enotni trg sodeluje z inovacijami in lahko okrepi konkurenčnost Evrope, ustvari zelo veliko rasti in tudi nova delovna mesta. odpravimo se k delu. Great.